Sedaj pa, kolegice in kolegi, glasujemo o resoluciji v zvezi z pridružitvenim sporozumom z Gruzijo. Najprej glasujemo o predlogu spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Se upravičujem, pravi predsedujoča, predlog spremembe 5 je brezpredmeten. 15. odstavek. 5 odpade, zato ker smo sprejeli predlog spremembe 1. Torej, 15. odstavek 2 in 6. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Ček. Preverjamo. Glasujemo elektronsko. Predloga sprememb 2 in 6. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa gospod Preda, ki želi podati ustni predlog spremembe. Izvolite. Hvala, gospa predsedojoča, imam ustni predlog spremembe, ampak najprej želim pozdraviti tudi gospoda Mikala Sakašvilija, nekdanjega predsednika Gruzije, ki je prav tako z nami. Ustni predlog spremembe pa je naslednji. Novi odstavek, ki bi bil 16. odstavek in bi bil naslednji. Pozdravlja poročilo o spremljanju OECD-ja z 9. decembra in poziva gruzijsko vlado, da poskuša storiti vse, da odpravi pomankljivosti, ki so opredeljene v tem poročilu. Hvala. Kolegice in kolegi, vprašati vas moram, ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe. Če ne, potem bomo o tem glasovali, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti vzdržane sprejeto. Sedaj pa resolucijo v celoti poemensko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. The last vote is on zadnje glasovanje je glasovanje o poročilu Mamikins, gre za pridružitveni sporozum z Gruzijo, gre za glasovanje, ki bo poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Thank you, colleagues. Hvala, kolegi. Skupina zelenih mi je poslala prošnjo za imenovanje gospoda Ernesta Maragala kot